Dobro dan. Dobro jutro. Eh, Dobro dan. Danes je nekoliko zapleten dan, pač četrtek je in to je pogosto tako za poslance, vendar vseeno dobrodošli vsi, ki ste prišli. Danes, že tako na začetku, bomo začeli s sestankom. Imamo nekoliko zamude, sicer eh, bomo najprej sprejeli dnevni red. Se odbora za kmetijstvo danes 7. marca moramo upravičiti gospoda Sikerskega, našega predsednika, ki danes ne more biti v Bruslju in zato me je prosil naj ga nadomeščam. In torej bom danes predsedovala, imamo dve pomembni predstavitvi danes. Najprej naj vam povem, da moramo sprejeti dnevni red. Če nima nišče nič eh, proti, ga bomo sprejeli. In bomo kar začeli, ker ni nobeni sporočil predsedstva, bi kar začeli z točko 3 dnevnega reda. To je ena od dveh predstavitev, ki bo imeli danes na programu. To je zelo pomembna predstavitev. To je predstavitev Evropskega odbora za mleko o programu za tržno odgovornost na področju mleka. In ta predstavitev je bila pripravljena v sodelovanju z Nemškim mlekarskim združenjem. To je specifičen program za mlečni sektor Evropske unije, ki se uh, bo uporabil, kadar bo prišlo do neravnovesja na trgu mleka. V prejšnjih letih smo bili priča takšnim eh, neravnovesjem, potem ko smo opustili mlečne kvote in zato potrebujemo boljši pristop v prihodnosti, da ne bo prihajalo do takšnih neravnovesij. Zato je ta predstavitev zelo pomembna in zanimiva. Uporabil bi se tržni indeks ki bi upošteval več informacij iz, iz opraževanja trga in tako bi se lahko gotovilo, če prihaja do mlečne krize. In kmetijski sektor si to vedno želi, da bi lahko znal napovedovati krize in bi potem lahko s tem uh, sprejemal tudi ustrezne odločitve. Bom kar dala besedo uh, pripravljavcem uh, mnenja pozdravljam gospoda Šepke za predsednik Evropskega glumečnega odbora in tri člane, ki ga spremljajo, Johannesa Favelja, Borisa Kondajna in potem je tu še Kjartjan Polsen, ki pravzaprav ne vem, če je z nami, oziroma da sedi, sedi za nami, dobrodošli vsi šterje in bom kar dala besedo gospodu Šophesu za 10 minut, zato nam predstavi ta zelo zanimiv program. Izvolite. <clears throat> Ja, eh, guten Morgen ehm, alle zusammen. Dobro jutro vsem. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Hvala, da ste nam dali možnost, da danes pregovorimo. Štirje smo tukaj iz Evropskega odbora za mleko. Smo člani predsedstva in mi, pa tudi celotno predsedstvo, smo vsi torej aktivni proizvajalci mleka v svojih državah. Povedati moram, da sem kar malce šokiran. Glede na število poslancev, ki so tukaj, očitno mlečni sektor ni zanimiv za poslance. Če je to trenutno stanje angažiranosti evropskih poslancev za to področje, mislim, da si moramo zastaviti par vprašanj v zvezi s tem, kako bi lahko Evropa v prihodnosti sploh preživela. Se upravičujem, sem pač kmet in rad rečem Bobu Bob. Kot eh, državljan in kot kmet mislim, da si lahko privoščimo dati takšne komentarje. Dobro, zdaj pa k stvari, kaj je Evropski odbor za mleko. Evropski odbor za mleko je krovna organizacija, ki združuje 21 združen kmetov. Imamo člane iz 16 držav, in sicer iz Belgije, Hrvaške, Danske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske in Švice. Mislim, da smo zelo motivirana organizacija. Kakšna je naša filozofija? No, Vsak se mora sam vprašati, kako se bo pozicioniral, in naša naloga je, da zagotovimo kmetom, da bodo cene mleka takšne, da bodo pokrile stroške. Torej, pokriti morajo biti stroški, seveda pa mora biti zagotovljen tudi pošten prihodek za kmete. Kajti mleko je eno, eden najdragocenejših proizvodov sploh. mislim, da mm, vsi ljudje začnejo živeti tako, da uživajo mleko. To velja za dojenčke, za teleta, za vse živali in za vse ljudi. Otrok ne začnemo hraniti s Coca-Colo ali Fanto. Mleko je zelo dragoceno in ima veliko hranil. In za vsakim litrom mleka je seveda krava, vendar tudi kmet, človek in njegova družina. Za vsakim litrom mleka, ki ga proizvedemo, stoji tudi kmetija, obrat in zgodovina tega obrata. Vsi se še spomnimo, kako pomembno je bilo da smo po vojni imeli kmete, ki so nahranili Evropo in državljane. Zato je na kmetijah to pomemben element naše zgodovine. Naši dedi, naši očetje so nahranili Evropo. Vsak, ki pravi, da morajo kmetje prenehati z aktivnostmi, če ne morejo preživeti, ne razumejo, zakaj to ni mogoče. To ni mogoče, zato ker naše kmetijo, naše kmetije temelijo na tej zgodovini. Mi smo na to ponosni, ponosni smo na svoje obrate in na ta proizvod. Ponosni smo na ta visoko kakovostni proizvod, ki ga proizvajamo za državljane. Res je, da imamo dovolj kriz. Še zdaj smo v krizi. Od leta 2008-2009 smo v krizi. 2009 je bila leta, torej leta 2009 je bila velika mlečna kriza. Proizvajali smo preveč mleka, imeli smo veliko protestov, bili smo tudi tukaj. Mleko smo škropili tudi po Evropskem parlamentu, Morda bi morali priti nazaj, zato da nam bo kdo prisluhnil. Vendar za nas je zelo pomembno, da začnemo z dialogom z Evropskim parlamentom in z državljani. In najbolj pomembno je, da preprečimo krize, zato da do kriz sploh več ne bo prišlo. In v tem trenutku smo še vedno v krizi. Mi, Evropski odbor za mleko, menimo, da je zelo pomembno zagotoviti trajnostno kmetovanje za vse proizvajalce mleka v Evropi. Potrebujemo ustrezno proizvodnjo mleka na vseh področjih Evrope. In če želimo zagotoviti to, moramo poskrbeti, da bodo pokriti stroški proizvodnje, zato da bodo tudi mladi imeli možnost zaživeti, zato da bodo lahko prevzeli obrate, tako kot smo jih mi. Mi smo jih dobili od očetov in od dedov in želimo si, da bi ti obrati prišli v mlade roke v ustreznem stanju. Kakšno je trenutno stanje? Številni menijo, da je situacija trenutno dobra. Vidite lahko, kakšni so proizvodni stroški. Povprečno so proizvodni stroški za liter mleka 45 centov. Povprečna cena mleka na liter pa je okrog 35 centov. To pomeni, da nam še vedno manjka 10 odstotkov za to, da bi dosegli ceno, s katero bi lahko pokrili stroške. kako lahko vseeno torej preživimo zaenkrat? No, pri teh 35 centih lahko pokrijemo stroške za krmo, za sodelavce, za odplačilo kreditov, ampak obrati preživijo samo zato, ker si kmetje zaenkrat ne izplačujejo plačil. Zato, ker sosedje, stari starši in sorodniki delajo na teh obratih brez plačila. Za mladega, ki želi prevzeti ta obrat, je to nespremljivo, če že ve vnaprej, da si ne bo mogel izplačati plačila. Tudi vi poznate številke. Vidite lahko, koliko tisoč kmetov in družin smo izgubili v zadnjih letih. Izgubili smo številna delovna mesta. Zato mislim, da nas res lahko skrbi, kajti v prihodnosti morda ne bomo imeli več mladih kmetov, ki bi prevzeli te aktivnosti in namesto tega bi lahko vodilno logo prevzela oblika industrijskega kmetovanja, kjer bodo glavni veliki koncerni in ti se ne ukvarjajo z trajnostnim kmetovanjem. Pogled nazaj. Evropska komisija je uvedla to prostovoljno krčenje proizvodnje in povedati želim, da je bil ta program zelo uspešen. Če si pogledamo, koliko kmetov je sodelovalo v vseh državah v tem programu, In če si pogledamo, kako se je razvijala cena mleka, vidimo naslednje. Julija 2016 je bila cena 25 centov, eno leto kasneje, torej julija 2017, pa 34 centov. Leta 2016 je bila cena torej 25 centov. Ali si lahko predstavljate, kako je bilo takrat? na teh obratih, kako smo dekapitalizirali lastne kmetije. V državah, kjer bi menili, da kmetje ne bodo želeli sodelovati, torej Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in Nizozemska, ravno te države so bile države, kjer so kmetje najbolj sodelovali. Skoraj milijardo litrov mleka smo vzeli z trga ampak ta program se potem ni razvijal naprej. Leta 2016 je bila največja napaka ta, da smo program aktivirali veliko prepozno. Veliko prepozno. 500 milijonov evrov smo izplačali v obliki pomoči kmetom. Ampak do kmetov je prišlo samo nekaj 100 ali 1000 evrov. To jim ni res pomagalo. 400 tisoč ton mlečnega prahu smo uskladiščili. In s tem se ukvarjamo še zdaj. V prihodnosti moramo reagirati veliko prej. Komisija je odkupila ta mlečni prah, potem pa so ga za izgubo prodajali naprej, upoštevati pa je treba še sveda stroške skladiščenja. Mislim, da to kaže, da so ti krizni instrumenti zastareli in niso več primerni. Naš program za tržno odgovornost. Umeniti želim tudi obzervatorij mlečnega trga. Ta obzervatorij mora biti ustrezno opreme, opremljen in mora biti osrednja struktura, ki ne bo samo spremljal trga, ampak bo tudi reagiral v krizi. Ta program, program za tržno odgovornost, mora biti vključen v novo SKP. In mislim, da v Evropski uniji zdaj potrebujemo indeks. To bo indeks, ki bo služil kot usmeritev za to, kdaj bi lahko sprožili ta mehanizem za ravnanje s krizami indeks mora biti zastavljen tako, da bomo z aktivacijo mehanizma preprečili krize v prihodnosti. Lahko govorimo o tem, kakšen bi lahko ta indeks bil, nobene strukture nismo želeli zapisati v kamen, ampak zagotoviti moramo, da bodo kmetje imeli pokrite stroške proizvodnje. Zdaj dobi besedo Boris. Boris, Boris bo predstavil program za tržno odgovornost nekoliko bolj podrobno. Eh, e- Trenutek. Rada bi rekla, ne zato, da bi opravičevala svoje kolege, ker smo ob koncu zakonodajnega sklica in se zdaj veliko stvari hkrati dogaja. In zato niso mogli priti sem, vendar naj vam povem, da smo imeli več razprav uh, in to v okviru različnih političnih skupin za mlečni sektor. Uh, dobili ste napačen vtis, pač danes ni veliko poslancev, da to ne pomeni, da ni uh, eh, velike interesa za ta sektor. To bi rada povedala, ne zato, ker bi kogarkoli upravičevala, temveč zato, ker vem, da se sedaj eh, hkrati dogajajo druge seje in zato pač prihajajo takšnih prekrivanj in jih ni. Sedaj pa bom dala besedo vašemu kolegu gospodu Gondu, izvolite. Merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala vsem, da ste nam dali besede, da je bilo izvoljno in sem proizvajalec mleka v Franciji na vzhodu sem že tri leta in pol član Evropskega odbora za mleko. Naj vam predstavim različne faze, ki program za tržno odgovornost omogočajo delovanje. Kot je dejal moj kolega Ervin, bilo bi eh, samorilsko proizvajati mleko, če nimamo regulacije, to, to, to je to tako za kmete kot za okolje in potrošnike, zato moramo nekaj storiti s tem v zvezi če naj se lotim opisa tega programa, moramo torej preprečevati in ne zdraviti. Potrebno je torej prvi, prvo opozorilo in ko pride do takšnega zgodnega opozorila, potem. To je, to je, ko se indeks zmanjša za 7,5 odstotkov, potem moramo ravnati tako, da preprečimo potencijalno krizo in kaj storimo. Spodbudili bomo proizvajalce, da uporabijo uh, mleko drugače, da ga porabi za svoje namene, recimo za pitanje teli, teličkov in tako naprej. Prav tako bomo spodbujali uh, zasebno hranjenje mleka, dobro, to je seveda omejeno, vendar vseeno. In uh, to opozorilo je treba ohraniti, dokler se indeks ne vrne na vrednost 100. Potem je druga faza, če indeks pade za 15 odstotkov, no, potem pa smo res v krizi in program se mora potem aktivirati po vse Evropi, vse mehanizme moramo aktivirati v vse Evropi. Eh, mleko se proizvaja v referenčnem obdobju in potem to uh, bomo prenesli to številko na proizvodnjo prejšnjega leta in bomo rekli, ne smemo preseči te referenčne vrednosti. Uh, kmete se bo spodbudilo naj zmanjše proizvodnjo in bodo zato dobili nadomestilo. To je zelo uh, zanimivo. Recimo leta 2016 smo bili priča dvema mesecema, ko smo imeli uredbo uh, Eh, ki je omogočila nadomestilo kmetom. In to je delovalo, kajti tudi države, kot so nizozemska, ki je bila pripravljena proizvajati pri nižji ceni, je bila za to in je zmanjšala proizvodnjo zaradi nadomestila. Torej, mi smo bili zelo zadovoljni, kajti to nam daje upanje, da bi naš program za tržno odgovornost MRP lahko deloval. Prav tako je treba proizvodnje pač omejiti. Eh, na vseh kmetijah Evropske unije in eh, torej eh, to je seveda moramo poštevati načelo onesnaževalec plača, torej tako bomo tudi dobili sredstva za nadomestilo za tiste, ki bodo zmanjšali proizvodnjo. No, česa si pa res ne želimo, torej to, da bi šlo do tretje faze, torej če se aktivira prva in druga faza, ne bi smeli priti sploh v tretjo fazo, vendar sedaj smo v tretji fazi. To pomeni, da je indeks pod 25, da se zmanjša za 25 odstotkov in torej moramo aktivirati tretjo fazo, to, je, to pomeni, da imamo obvezno zmanjšanje količin mleka brez nadomestila. Torej, toliko. Hvala.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 Hvala. Na koncu želim podati sklep. Gre v bistvu za poziv Evropskemu parlamentu. Vi ste elita, vi ste izvoljeni predstavniki ljudstva v Evropi. Vi ste bili izbrani strani evropskih državljanov. Vaša prednost je ta, da ste neodvisni, zato vam zaupamo in upamo, da nas boste podprli. Mi ne želimo več imeti premi in subvencij. Kmetje si želimo preprosto to, da bi lahko živeli od svojega dela. Od tega želimo dobiti svoje prihodke. Stari instrumenti niso delovali. Čas je, da uvedemo nove instrumente. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z Brexitom, ne vemo, kaj se bo zgodilo z izvozom iz Kitajske, zato potrebujemo zdaj ta program za tržno odgovornost. Ne želimo več skladiščenja v prihodnosti, zdaj je čas, da uvedemo ta program. Na koncu še nekaj. Vem, da boste govorili tudi o Afriki danes in povedati želim, da smo proti temu, da bi po dampičkih cenah izvažali mlečni prah v Afriko. Kmalo bomo pripravili skupno akcijo z kmeti iz Burkine Faso, Malija, Čada, Senegala in Nigra. Oni bodo prišli sem v Bruselj in zagovarjali bomo tezo, da bi nehali z dumpingškim izvozom v Afriko. Hvala lepa in veselimo se že izmenjave mnen. Hvala lepa, dober zaključek. Sedaj pa bomo dali besedo poslankam in poslancem, ki so to želeli. Vsak vsak dan ima tri minute, to je res eh, luksus, glede na to, koliko časa imamo ponavadi, vendar to je dobro, kaj ti ponavadi čas za govor ena minuta. Najprej, uh, gospa, izvolite. Najlepša hvala. Želela bi pokomentirati eh, to, kar je povedal predsednik odbora za mleko. Eh, Prihajam iz družine, kjer smo vsi e, kmetje, tudi moje sestre, bratje, moji nečaki imajo kmetije, ki proizvajajo mleko. Ampak pomembno je e, razumeti, da so naši kmetje deloma združeni v manjše organizacije kmetov za mleko, drugi pa so tudi v večjih organizacij. Pomembno je, da torej razumemo to strukturo organiziranja kmetov. Problem pa je v tem, da včasih eh, proizvajalci mleka sami niso enotni glede tega, kar želijo. Danes zjutraj ste nas kritizirali, ampak vseeno se mi zdi, da morate spoštovati nas poslance, ki smo vseeno prišli na ta sestanek. Mi vam želimo pomagati, zato bi bilo smiselno, da nas poštujete prišli smo na sestanek, želimo vam prisluhniti, namreč eh, jaz se bom zauzemala za mlečne kmete, za vas in tudi za druge in to morate spoštovati. Veliko ste govorili o krizi in podpori v času krize, ampak vaši kolegi v, eh, na nizozemskem, torej kmetje, ki proizvajajo mleko, eh, me kritizirajo, zakaj so bile te pomoči odpravljene drugače kot eh, to, kar govorite vi, dobro bi bilo, da se malce organizirate. Na moji levi živi Mildred McGuinness in pri nas v eh, Evropskem parlamentu sedaj pripravljamo novo skupno evropsko kmetijsko politiko. Pripravljamo boljše programe za izvajanje te skupne kmetijske politike. Danes ste nam dejali, da ne potrebujete podpore evropskih sredstev. Ampak v moji družini se s tem nihče ne strinja, niti eden. Ta, to podporo za 200 do 300 hektarjev namreč nujno potrebujejo. Potrebujejo nove naložbe in tako naprej. Namreč na nizozemskem je tako, da določene kmetije ne dobijo posojil od banke, če nimajo dovolj površine, kljub temu, da nujno potrebujejo nove naložbe. Zanima me torej naslednje. Sama sem predstavnica ELS in nujno je, da skupaj razmislimo o tem, kako razrešiti različne krize in teva, težave. Ampak pogosto slišim od naših kmetov na nizozemskem, da se ne strinjajo z tem, kar pravi Evropski odbor za mleko. Zanima me torej, kaj lahko mi konkretno naredimo. Vi imate dobre zamisli, tudi drugi predstavniki kmetov, eh, ki proizvajajo mleko, imajo dobre zamisli in vprašanje je, kako lahko to nekako združimo, da bi pripravljali boljše enotne rešitve. Hvala. Hvala lepa. Točno tri minute ste govorili. Hvala za upoštevanje dodeljenega časa. Sedaj pa gospod Rupe, izvolite. Ačiū gerbiamo pirmininkė. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, danes tu res ni veliko kolegov, to je res, smo pa veseli, da ste prišli, da ste predstavili težave, s katerimi se soočate in da tudi ponujate določene rešitve za te težave. Naj povem, da smo se o tej problematiki že pogosto pogovarjali. V nekaterih državah je mlečni sektor pomembnejši kot v drugih, vendar ta sektor je res pomemben za preživetje eh, eh, kmetijskega sektorja. Ljudje, ki delajo v mlečnem sektorju, trdo delajo od zore do mraka, ne gredo na počitnice, res imajo težko življenje. Moramo tudi reči, da leta 2015 so bili podani predlogi, predlogi za odpravo mlečnih kvot, in da bi imeli več regulacij, s katerimi bi omogočali spodbude. No, s tem se ta sektor lahko ohrani, hkrati pa se moramo zavedati, da v določenih državah članicah je situacija slabša. In če ne bomo nič storili, bodo ljudje začeli zapuščati ta sektor. To se dogaja tudi v moji državi, v Litvi. Pri nas je le malo uh, kmetov, ki se ukvarjajo z mlekarstvom. In kasneje se bomo ukvarjali, bomo imeli težave, ker ne bomo imeli dovolj kmetov in ne bomo več mogli vzpostaviti nazaj tega sektorja. Veliko let traja, preden začne krava dajati mleko. Torej tudi ta vidik moramo upoštevati tako kot vi, vas tudi mene skrbi. Prihodek kmetov, rekli ste, da, da je 10 centov tista razlika do tega, da bi se pokrila cena proizvodnje mleka, vendar v nekaterih državah je situacija še slabša. Poprečna cena je, nekateri, je sicer sedaj 35 centov, vendar v nekaterih državah je celo 27 ali 28 centov na liter. Plačilni sistemi se prav tako razlikujejo od države članice do države članice. Nekatere dobijo višja, nekatere nižja plačila in imamo predloge glede pravičnega plačila. To je zelo pomembno. Cena je najbolj pomemben element. Moramo upravljati cenovno politiko v mlečnem sektorju. Če bomo tudi dosegli dobre rezultate, bomo lahko rešili številne druge težave. Strinjam se s tem, da kolegica Magines in drugi kolegi so trdo delali za to, da se vzpostavi sistem pravičnejšega plačevanja v celotni verigi ko gre za proizvajalce, predelovalce in prodajalce mleka. No, bom zaključil. Vemo, da je sodišče EU reklo, da so pomembna, eh, da so da pomembno rešiti vprašanje cen. Hvala lepa prvemu govorniku bi rekel, da so ove komentarje zelo relevantni in da ste pač povedali, koliko, kako malo nas je tu. Naj vam jasno povem, da nas morda ni veliko, vendar smo dobri in lahko dobro zastopamo kmetijski sektor. Morda niso mogli vsi priti sem, ker imajo druge opravke, vendar naj povem, da da se spomnim tega, da ste uh, prišli sem z mlekom in ga polivali in potem je to smrdelo, uh, še veliko tedno tega se spomnim, tako da prosim tega ne počnite znova, ker na ta način ne boste dobili novih prijateljev in tako ne boste pomagali svojemu sektorju. To ni prava pot naprej. Imam pa eno težavo glede tega, kar sem danes slišal zakaj bi bili mlečni kmetje bolj pomembni od tistih, ki recimo se ukvarjajo z vzrejo govedine, prašičev in tako naprej. Vsi so v težavah, vsi se soočajo z enakimi težavami. Torej, in če bo šlo tako naprej, bodo vsi izbrisani uh, iz kmetijskega sektorja in torej soočajo se številni problemi in mi jih moramo obravnavati v Evropskem parlamentu bil sem priča številnim krizam v mlečnem sektorju. In res je, veliko stvari, ki pravite, je res. Vsi skočijo, ko je kriza, ko pa krize ni več, si pozabijo na to. In prezvaja še več mleka. In to sedaj počne mlečna industrija in gre v novo krizo. In nič se niso naučili iz prejšnje krize moramo okrepiti observatori eh, za mlečni trg. Ta program mora postati zavezujoč vse država članica, to moramo storiti. Nič pa se ni storilo do naslednje krize. In potem bodo vsi krivili drug drugega, nihče pa ne bo prevzel odgovornosti. Torej, to je srčika glede problema, glede kriz. ko se cene znova spostavijo, potem se proizvodnja poveča. Spomnim se zadnje krize in kaj se, stolilo, kaj se je zgodilo takrat? Nič. No, nekaj uh, stvari se je zgodilo, vendar ne dovolj. Torej, podpiram vas in ta odbor vas bo podprl, kajti ni v interesu kmetijstva, ni v interesu kmetov, da imajo uspone in pace veliko bolje imeti stalen dohodek. Torej, ne pa, da si morajo uh, sposojati eh, denar in uh, torej, mladi kmetje bi si veliko lažje vzpostavili svoje delo, če bi imeli pač stabilne prihodke, ne pa, da pač enkrat zasluži zelo veliko, potem pa nič. Ja, potem so še šli drugi izzivi v evropskem kontekstu. In moji kmetje se bodo soočali, se bodo soočali z Brexitom. Seveda, nekaj časa bo vse dobro, zato ker bi imeli dostop do uh, britanskega trga, ki ima le 60-odstotno zadostnost s hrano, vendar. To bo trajalo le toliko časa, dokler ne bo britanska vlada se izpogajala z ZDA in drugimi partnerji z, torej, o prosto trgovinskih sporazumih in potem spet ne bo dobro. Torej, potrebujemo dolgoročno načrtovanje in te programe moramo potem tudi izvajati. Hvala. Ja, herzlichen Dank. Herz Hvala lepa hvala Evropskemu odboru za mleko, hvala tudi gospodu Johannesu, dolgo se že poznava in vedno mi je bilo všeč, da ste se vedno oglasili, ko zadeve na političnem področju niso šle v pravo smer. Vedno znova ste si prizadevali za to, da ste podali praktične predloge za to, kaj bi lahko storili v okviru trenutnega zakonodajnega okvira. To je predlog, o katerem moramo razmisliti. Gospod Nikolsen ima prav, ne smemo se samo odzivati. Potrebujemo avtomatiziran sistem, ki bo začel veljati takrat, ko se pokaže kriza. Imamo observatori in ta mehanizem mora začeti delovati bolj hitro, ne pa da čakamo več mesecev, tako kot prej. Delovati moramo preventivno. Samo ena številka iz Nemčije. V Nemčiji imamo izgubo desetih centov na liter. V krizi je bila ta izguba še več. No, na leto to pomeni 3,2 milijarde evrov, evrov, ki torej ne pride do kmetov. Nobena vlada na svetu ne more tega povrniti kmetov. Ta denar preprosto manjka. Manjka na kmetijah in manjka na podeželju. Kmetje s tem denarjem potem gospodarijo na lokaciji sami in ta denar potem manjka. Poslovni partnerji so vsi to opazili. Najbolj stroškovno učinkovit način je ravno to, da krizo preprečimo. Vsak liter mleka, ki se proizvede in ne pride na trg, pomeni tratenje virov in tudi seveda potencijalno škodo za okolje in tako naprej. In z razvojno-političnega vidika želim povedati naslednje. V odboru za razvoj, smo podali mnenje v zvezi z vsemi tremi dosjeji in v ta mnenja smo vključili tudi observatori mlečnega trga. Ampak ni nam uspelo dobiti večine za to, da bi še okrepili ta observatori za mlečni trg. Kolegice in kolege iz odbora Agri pa prosim, da pri strateških načrtih in pri uredbi o tržni ureditvi to upoštevamo, kajti gre za najbolj stroškovno učinkovit način in za najboljšo rešitev. Potem bomo išli iz te pasti, da moramo vedno reševati krize. Nihanja bodo vedno obstajala, ampak takšnih kriz potem več ne bo, kjer bi kmetje bili nesposobni pokriti svoje stroške. In še nekaj me zanima, kdaj boste imeli ta protest skupaj z afriškimi kolegi? Eh, Hvala. Najprej se želim postaviti na stran gospodu Nikolsonu in gospe Schreier ter gospe McGuinness. Mi smo zelo angažirani. Zato so moji kolegi v odboru, da se razumemo. Ampak Tudi zeleni se zanimamo za to, da bi ohranili mleko v Evropi. Hvala za vaše komentarje. Jaz sem najprej kmet, potem poslanec, zato predstavljam tukaj predvsem poslance oziroma kmete, pa tudi državljane, seveda. Zanima me nekaj v zvezi z programom za tržno odgovornost in observatorijem imate nekaj predlogov in ti predlogi so že na mizi delno in imajo možnost za večino. Zaenkrat kaže, da se je dolgoročno in dolgotrajno delo izkazalo za uspešno. Hvala za vašo podporo in hvala za vaš angažma. Zakaj ne dosežemo ustreznih cen na trgu za mleko? To je še vedno globalna usmerjenost naše SKP. Še vedno smo usmerjeni na globalne trge. In v tem mandatu mi, moji kolegi, tega več ne bomo uspeli spremeniti. In to je ključno vprašanje. In to je tudi odgovor na vprašanje, zakaj ne pokrijemo proizvodnih stroškov. Zanima me, kaj menite vi o dvigu proizvodnje? Ali ne bi bilo dobro, da bi skupno proizvodnjo zmanjšali v Evropi. Ne bi bilo dobro, da bi naprimer te leta hranili z polnim mlekom, namesto da jih vozimo v Španijo in Italijo, kjer jih pitajo z palmovim oljem. Če želimo uporabiti beljakovine, bi bilo dobro, če bi svojo živino hranili z stročnicami in drugimi beljakovinskimi izdelki, ki jih proizvedemo tukaj, ne pa sojo, ki jo uvozimo od drugod. Morda bi razmislili tudi o tem, da bi govorili o kakovosti, lahko bi upoštevali značilnosti, ki jih imamo v evropskem gospodarstvu, zato da bi lahko pomagali kmetom, zato da bi, na primer, krave ostale na pašnikih, zato da bi poskrbeli, da bo za živali poskrbljeno na visoko kakovosten način, zato da bomo delali na osnovi pašnikov in se na. Vas pozivam k temu, da si prizadevate za to, da bomo mi, kmetje, poskušali doseči prav to da bomo dobili denar davkoplačevalcev za to, da bodo naše kmetije sposobne preživeti. Hvala lepa. No, v Španiji teličkov ne hranimo s palim oljem. To ste rekli, no, ja, naj, vam, naj vam povem, da španski govedorejci delajo dobro, gospod Buda. Da, mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc uh, și invitațiilor noștri. Hvala lepa, uh, hvala našim gostom. Nimate pravih cen glede uh, mleka. Sem preveril cene v Romuniji in se prodaja za 23 centov. Torej, zavedamo se teh težav na evropski ravni. Razumem, da vi Eh, nimate teh podatkov, ker Romunija tudi ni članica Evropskega odbora za mleko, zato razumem, da teh cen nimate. No, mlečni sektor je nekaj, kar zelo pogosto obravnavamo v našem odboru za kmetijstvo in smo zelo zaskrbljeni za ta sektor. In pomembna vaša vloga pri reševanju teh težav, vendar ste vi tudi odgovorni za to, kar se dogaja v mlečnem sektorju. Zakaj? Naj povem nekaj, o čemer ste govorili. Torej, premije, ki jih dobijo kmetje za to, da ne proizvaja mleka. Zakaj ne spodbujate kmetov v mešanico uh, proizvodnje, da bi recimo proizvajali mleko, kajti ta sektor ima to možnost, da gre iz mleka v proizvodnjo mesa? torej številne uh, sorte oziroma vrste krav so takšne, da so lahko uh, torej namenjene za proizvodnjo mleka in mesa in mesa v Evropi ni dovolj, tako da bi lahko denar namenili temu, da se s tem eh, prideluje meso. Potem, zakaj ne spodbujate predelave mleka v, na kmetijah. Včeraj sem bil v ovčjih eh, eh, eh, hlevih in sem videl, da so očerejci zelo zadovoljni, če lahko prodajajo svoje proizvode na kraju samem. Torej, tu gre za uh, uh, ničelno število kilometrov od proizvodnje do prodaje. Zakaj tega ne spodbujete? Potem ponarejeni izdelki. No, v vzhodnji Evropi se soočamo s temi uh, izdelki. Recimo, pogosto smo priča ponarejenemu seru, ki ni narejen iz mleka, temveč iz palmovega olja. In tudi to moramo preprečiti, ta, ta pojav moramo odpraviti. Ta, ta problem moramo vsaj zmanjšati, če že ne posem odpraviti. In le skupaj lahko odpravimo te težave. In, in vi seveda prenašate vso odgovornost na nas. Tega ne moremo storiti sami, to moramo storiti skupaj. Um, uh, hvala za v, to zanimivo predstavitev. Gospod Flanagan, prosim, približajte se mikrofonu. Torej, hvala za vašo predstavitev. Ravno sem prišel v dvorano, ko ste govorili tem, da tu ni dovolj poslancev. In vaša kritika je upravičena. Bi pa rekel, da tisti poslanci, ki smo tu, smo tu. In smo lahko tu le enkrat. In tu vidim poslanke in poslance, ki so vedno tu. Vendar vseeno menim, da je vaša kritika zelo upravičena. In to sem že večkrat dejal na tem odboru. In veseli me, da nekdo pride sem in to jasno pove, kaj ti treba nas je spomniti k temu in ljudje pravijo, da sedaj poteka še druge, druge, druge seje odborov in druge zavede. Kaj bi lahko bilo pomembnejšega od tega? Sem polnopraven član tega odbora in kadar poteka, pridem sem in če kdorkoli užaljen, potem pa se pogovorite s tistimi poslanci, ki so redko tu in s tistimi, ki niso nikoli tu. Saj so zato zelo dobro plačani vendarle in uh, eh, to dobijo, služi več kot uh, mlečni kmetje in ne gredo uh, zvečer spat z uničenim hrbtom od težkega dela. Tako da menim, da imate prav uh, v tem, kar pravite. In to je ena najbolj stvari, ki sem jih tu slišal, ker je to res zelo res. Potem glede predstavitve, da potrebujemo več uh, ukrepov za to, da imamo manj presežkov na trgu in uh, MRP je lahko druga faza z regulacijo trga, vendar sedaj. Uh, so mlečni kmetije že tisti, ki nosijo stroške proizvodnje in svetovalci morajo delati za eh, njih, ne pa za multinacionalke, kajti uh, povečana proizvodnja koristi le predelovalcem. Imam vprašanje za vas. Ali se vam zdi, da živilska industrija in svetovalci uh, Eh, pravilno svetuje kmetom, naj se širijo in širijo in širijo. In ali bi kmeti morali biti neodvisni in delati za profit? In zanima me, kaj menite o družbah, ki kupujejo mleko od kmetov in potem trdijo, da pomagajo mlekarske skupnosti, potem pa povečajo svoje profite, kot se oziroma potem še povečajo profite tako, da poslujejo prek Luksemburga in ne plačujejo davkov. In potem ta denar ne konča na Irskem, temveč konča v rokah gangsterjev, bodimo odkriti. Kaj menite o tem pristopu uh, k delu? Še eno vprašanje. Pravite, da je na stotine ton mleka v uh, prahu v intervencijskih ukrepih. Razumem, kaj je dejal Paul Hogan in dejal, da se semljika v prahu proda. Morda eh, to ni res tako, ne, ali mi lahko nekdo pove, kakšna je situacija glede mleka v prahu. In hvala še enkrat za vaš uvodni nagovor. La signora Ribeiro, tiene la palabra. Ribeiro. Obrigado, signor president. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Pozdravljam naše goste. Se pravičujem za zamudo. Imela sem sestanek s sekretarjem mednarodne eh, pomorske organizacije. No, kakorkoli. Um, ogledala sem si vašo predstavitev in naj povem, da imate prav uh, glede tega, kar pravite, glede regulacije trga. Torej, Podpiram vaš predlog, vendar imam vseeno določene pomisleke in dvome, tako da ali bi mi lahko nekaj stvari pojasnili, kako boste ta, ta organ za opazovanje povezali z observatorijem uh, mlečnega trga in kakšna je vaša ocena observatorija za trg mleka. Vaš predlog temeli na indeksu, ki temeli na nacionalnem tržnem ravnovesju. Kako bomo definirali ta nacionalni indeks? In recimo na portugalskem je situacija najslabša na Azorih in tam se še naplačujejo krizne cene. Proizvajalci na Azorih prejemajo veliko manj, kot je evropsko povprečje. Če bi mi ocenevali indeks uh, za to obdobje, bi, bi, bi, bi bili Azori zelo prizadeti. Skratka, ta indeks moramo oblikovati, ko pride do nekšnega tržnega ravnovesja. Kako pa lahko to dosežemo, zato da ne bo prišlo še dodatne škode in negativnih posledic za kmete? Hvala lepa. Hvala, gospod McGuinness. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala za vašo predstavitev. Mislim, da moramo vedeti, da odziv na trgu deluje. To je pozitivno. Ampak eh, nekatere, nekatere podrobnosti v vaši predstavitvi bi zahtevale birokracijo, Glede na to, da smo se zdaj rešili mlečnih kvot, mislim, da to ne bi bila najboljša rešitev. Drugič, mladi. Mladi sprejemajo odločitve, kakršne koli že so. Vendar, če bomo fosilizirali proizvajalce mleka, jih bomo omejili. Vsak se želi širiti, to je naravni instinkt. Pa še nekaj. Ko so cene mleka nizke, bodo posamezniki želeli proizvajati več, zato da bi dobili vsaj določen prihodek. Treba je razumeti temelje kmetijske ekonomike, ko govorimo o urejanju trga. Na Irskem imamo veliko trave, zato smo začeli proizvajati veliko mleka, imamo zadrugo za proizvajalce mleka in to zagotavlja povezavo z kmeti tam se lahko razpravlja o tem, kako uravnavati proizvodnjo in tako naprej. To ne drži za vse države članice. Govoriti moramo tudi o stroškovnih strukturah. Te strukture so različne med državami članicami. Pa še nekaj. Gospod Nikolson ima prav. Širjenje mlečnega sektorja vpliva tudi na govedorejo. Proizvaja tudi teleta, ne samo mleka in obstajajo izzivi v zvezi s tem, kako bi lahko rešili te izzive. S tem se ukvarjamo na Irskem. Moj pogled na mlečni sektor je ta, da bodo okoljska vprašanja nova kvota. To so lahko emisije, nitrati, kakovost vode in tako naprej. Vsi ti dejavniki bodo omejili možnost proizvajalcev mleka, da se širijo. To je tisto sporočilo, ki ga moramo poslati. Strinjam se, potrebujemo tržne ukrepe, kjer pride do krize, ki res povzroči padec cen. Res je, mehanizem bi lahko začel veljati prej, ampak deloval je in mislim, da to piše tudi v vaši predstavitvi. Kar se tiče dumping mlečnih izdelkov, povejte prosim, kaj menite o tem povračil za izvoz ni več. Povejte, kje prihaja do dumpinga in povejte mi, prosim, ali ta praksa obstaja, ker tega ne poznam. In kar zadeva skladiščenje, res je, komisija je občutno zmanjšala skladiščene uh, količine. En odstotek je samo še skladiščen in to je signal kupcem, da bodo morali plačati več. In to se že dogaja. Pa še nekaj. Jaz sem poslanka in zastopam ljudi, ki me izvolijo. In moja naloga ni to, da nadzorujem druge v dvorani, ki prihajajo ali odhajajo. Spoštujem vaše komentarje v zvezi z prisotnostjo, ampak na koncu konca odgovarjamo svojim voljivcem in to je lepota demokracije. Hvala. Hvala, gospa Magines. Sedaj pa za zaključek razprave. Gospod van den Kandelere. Upam, da nisem preveč narobe izgovorila vašega primka. Odlično ste to povedali, odlično. Hvala, gospa eh, predsedujoča, gospod Šopkes. Jaz sem Belgic, ponosen na to, prihajam iz Zahodne Flandrije. V parlamentu smo zelo pozorni na mlečni sektor moja provinca je zelo pomembna za proizvodnjo mleka, ampak proizvajamo tudi prašiče in druge živali. In sektor prašiče reje si zasluži prav toliko pozornosti kot proizvodnja mleka, kajti tudi prašiče reje je v krizi. Povedati želim, da nismo po juhi priplavali, kot bi lahko rekli, po domače. Pa še nekaj morda v zvezi s tem, kar ste povedali vi, dejali ste, da želite odpraviti subvencije. No, tukaj se vsi ne strinjajo z vami. Še nikoli nisem bil v dvorani, kjer bi proizvajalci mleka vsi menili, da je treba odpraviti subvencije. Na koncu koncev gre tudi za možnosti širjenja obratov. Ali res menite, da so si proizvajalci mleka tukaj edini? Kako bi lahko pripravili skupno mnenje v zvezi s tem vprašanjem? Zdaj pa krizni ukrepi. Dejali ste, da so instrumenti komisije zastareli. To jaz razumem tako, da menite, da je vaš model pač najboljši ali je to samo eden od ukrepov? Menite, da bi morali popolnoma odpraviti eh, javno skladiščenje, pa še nekaj, gospod Buda je o tem govoril, sekundarni trgi ali obstaja kakšna možnost izboljšanja tukaj, bi lahko našli kakšno izboljšanje glede načina upravljanja s krizami, kaj bi lahko storili v prihodnosti. Finalizado. Hvala lepa, s tem smo zaključili z vsemi poslanci in bomo dali besedo predstavniku komisije, gospodu Skaner, izvolite. Uh, you, Chair, Najlepša hvala. Veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, da se odzovem na to predstavitev Evropskega odbora za mleko že večkrat smo se sestali in eh, seveda zelo cenim njihove mnenja in njihove predloge. Evropska komisija se zaveda, da mora zaščititi interese proizvajalcev eh, v kmetijstvu, seveda tudi proizvajalcev mleka. Smiselno je tudi, da nam pripravite izzive, še posebej v času, ko prihaja novi predlog parlamenta glede skupne kmetijske politike in eh, podpornih mehanizmov. Mi podpiramo mnenje IMB, e kar se tiče podpore in pomoči v mlečnem sektorju. Gospodu eh, Niklasu bi rad zagotovil, da to velja tudi za, drugo, eh, za druge sektorje živinoreje. Mi ne prioritiziramo enega sektorja pred drugimi. Vaša predstavitev eh, je vključevala tudi nekatere aspekte, ki govorijo o podpornih mehanizmih prostovoljni mehanizem za zmanjševanje količin je bil zelo uspešen za ustvarjanje stabilnosti v tem sektorju. Na vrhu za kmetijstvo v Parizu so francoske oblasti komisarju Hoganu dodelile častno znamenje za njegove dosežke na področju eh, kmetijstva in eden izmed glavnih dosežkov je bil prav ta mehanizem za zmanjšanje eh, količine. Potrebno pa je izpostaviti tudi naslednje. Tega predloga nismo načrtovali na tak način. EMB je želel stalni mehanizem, to pa je prišlo eh, nekako kot začasni izjemni mehanizem. Tukaj se naša stališča razlikujejo. Po našem mnenju namreč eh, ni preveč smiselno, da bi to postal stalni mehanizem. Potem pa, kar se tiče eh, mlečnega praha, sedaj se je količina tega eh, znižala na 13 tisoč ton. Poslanka gospa McGuinness je povedala, da je to veliko eh, zmanjšanje zaloge. Na vrhu smo imeli namreč 380 tisoč ton mlečnega prahu. Če bi vso to zalogo sprostili naenkrat na trg, bi namreč eh, obremenili trg. Tukaj je bilo še veliko drugih pomislekov in skrbi, in eh, te skrbi se niso uresničile. Namreč na koncu smo mi to dali na trg za nižji strošek in ugotovili smo, da je bila to zelo dobra poteza, s katero smo stabilizirali trg. Potem pa naslednje vprašanje dampinške cene mlečnih izdelkov, ki jih izvažamo v eh, države v razvoju in Afriko. To je nekaj, eh, kar nam meče v obraz že leta, ampak to ni res. Naš izvoz v te države je minimalen. Kljub temu pa nam te, eh, ta kritika sledi, kamorkoli gremo. To škodi našemu ugledu, našemu izvoznemu sektorju in še posebej našemu mlečnemu sektorju. Ta je namreč zelo uspešen v Evropi. Želimo si še povečati izvoz, ampak to je težko, ko se moramo vse čas sootečati za temi obtožbami. Veselimo se sestanka naslednji mesec in takrat bomo zelo jasno zavrnili te obtožbe. Sedaj pa, če se posvetimo še nekčemu, kar je tukaj eh, temeljno. Lisandro. Prečujem, prosim, zaključite počasi, ker imamo že uh, naslednjo točko dnevnega reda in komisar čaka. Ja, čisto kratek komentar. Podpredsednica McGuinnessova je dobro povzela težave in tveganja, ki bi jih predstavljal stalni mehanizem v tej obliki. Namreč povzročil bi veliko količino birokracije, povišanje stroškov in kompenzacije za znižanje proizvodnje bi prišle iz neposrednih plačil. To pomeni, da bi kmetje sami plačali za to. Poleg tega bi s tem izpodbijali uspešne reforme, ki smo jih uvedli v preteklosti. Hvala lepa. Sedaj bomo zaključili, znava bomo dali besedo našim gostom oziroma dali gospodu Šepke besedo za tri minute. Izvolite. Ja, danke. Najlepša hvala. Hvala, da smo za konec še eno še dobili besedo na kratko. Čisto kratek bom. Prvič, na začetku sem se zelo emocionalno odzval, ko sem videl, kakšna je prisotnost v tem odboru. Mi kot državljani imamo pravico podati takšno izjavo, ne da bi kogarkoli užalili. To ni bil moj namen. Ampak, ko vstopim v tvojo dvorano in dobim tak vtis, je pač moja pravica, da svoj vtis tudi podam. Na tak način pač eh, jaz delujem. Veliko smo govorili o premijah. Če želimo imeti ceno za mleko, ki bo pokrila stroške, potem mi kot proizvajalci mleka ne potrebujemo tukaj dodatne podpore. Naš cilj je, da bi dosegli 45 centov ali pa 43 centov, kakorkoli že. Cilj je, da bi dosegli to ceno. In to ceno lahko dosežemo, če začnemo z programom za tržno odgovornost. Ko bo ta program deloval, ne bomo več potrebovali premij. Če se posvetujete s temi eh, kmeti na nizozemskem, v Belgiji, kjerkoli že, ste, o čemer ste govorili, če jim poveste, da bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal ceno, ki bo pokrila vse stroške, potem se bodo strinjali, da ne potrebujejo več premij. In to mora biti cilj smiselne kmetijske politike. Mi, kmetje, moramo pridobiti dobičke od naše proizvodnje. Ne smemo biti več eh, dojemani kot prejemniki subvencij in premi. Davkoplačevalci nas ne smejo dojemati na tak način. Tega si mi in moji kolegi ne želimo, želimo pa nek razumen dohodek. Prav zato potrebujemo te tržne ukrepe skupaj moramo najti neko pot, kako razrešiti to dilemo. Jaz sem pripravljen na različne rešitve, ne bom odgovarjal na posamezne komentarje, bom pa stopil v stik z vsemi, ki so zastavili vprašanje. Na tak način lahko potem dvostransko poglobimo razpravo o vaših specifičnih vprašanjih. Ampak razumeti moramo, tako kot sistem deluje sedaj, ne bo šlo naprej če se jutri zgodi nova katastrofa, novi skandal ali kaj takšnega, potem bomo morali vedno znova začeti od začetka. Po mojem mnenju je poli naloga politike to, da ustvari okvirne pogoje. Okvirne pogoje za to, da ne bomo skakali iz ene krize v drugo. Preprečiti morate to, da bodo kmetje v prihodnosti ponovno imeli velike finančne težave. To mi pričakujemo od naših političnih predstavnikov. Jaz sem kmet, moja naloga ni to, da delam politiko. Jaz, Johannes, Kjarten, naša naloga je to, da mauzemo krave. Mi in naše družinske kmetije, to smo zgradili preko mnogih generacij in strah nas je, da tega ne bomo mogli predati našim eh, otrokom. Namreč kmetije se zadolžujejo, Če cena za mleko ne bo pokrila vseh stroškov, potem čez deset let te kmetije ne bo več. Potem ne boste več imeli proizvajalcev mleka. Samo Danone, Kampina, Nestle bodo sedeli tukaj v tem odboru in vam narekovali, kako bodo želeli, da se oblikuje politika. Danes v vaš odbor prihajajo kmetje, e, v prihodnosti pa bodo tukaj samo še predstavniki velikih podjetij. Hvala lepa. Hvala za vaš prispevek hvala za eh, to zelo zanimivo razpravo, v kateri so sodelovali vsi navzoči poslanci. Bomo sedaj imeli prekinitev za eno minuto, zato da se poslovimo od naših gostov in zato da pridejo novi gostje, ki bodo predstavili naslednjo točko dnevnega reda. Comenzamos. Bomo znova začeli. Eh, eh? ¿no? ah, Number English two. Comenzamos. Bomo začeli točko, oziroma bomo nadaljevali in bomo se lotili točke 4 našega dnevnega reda, to je predstavitev končnega poročila projektne skupine za afriško podeželje. Poročilo predstavi predsednik projektne skupine Tom Arnold, ki ga pozdravljam v navzočnosti našega komisarja za kmetijstvo Fila eh, Hogana. Dobrodošli. In komisarke Jose Fesacko. Eh, dobrodošli. Ona je komisarka Afriške unije za podeželjsko gospodarstvo in kmetijstvo. Najprej bom dala besedo predsedniku projektne skupine, ki nam bo predstavil uh, rezultate dela te pomembne projektne skupine. Gospod Arnold, kot veste, je diplomiral iz kmetijstva ekonomike na univerzi v Dublinu, ima master iz eh, Trinity College v Dublinu in katoliške univerze v Lovnu, ima častne doktorate iz UCD in nacionalne univerze na Irskem bil je zaposlen eh, v vladnih in nevladnih organih na nacionalni in mednarodni ravni, uživa veliko spoštovanja in ukvarja se s številnim nalogami pri svojem delu, zato smo eh, zelo veseli in počaščeni, da ste danes tu z nami, da boste predstavili delo projektne skupine. In vam kar dajem besedo, deset minut imate za svojo predstavitev. Prav tako boste dobili besedo ob koncu razprave, zato da boste lahko odgovorili na vprašanja, eh, ki jih bodo zastavili poslanci. Torej, dobrodošli še enkrat, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala za ta pozdrav. novembra sem že imel priložnost, da nagovorim vaš odbor. In takrat je bila projektna skupina ravno na sredi svojega dela. Tako da mi je veliko veselje, da lahko danes predstavim končno poročilo. To je bilo objavljeno pravkar in sicer ga je objavila komisija in predstavil ga je komisar Hogan skupaj z komisarko gospod Sako. Naj vam povem več o tem poročilu. Še predtem pa bi želel, da si vsi zapomnite eno številko. 800 milijonov. To je število ljudi, ki bodo stopili na trg dela v Afriki v naslednjih 30 letih. gre za število ljudi, ki eh, bodo stopili v obdobje, življenjsko obdobje od 15 do 64 let. Afrika bo eh, kmalo predstavljala tri četrtine povečanja globalne delovne sile. To povečanje je seveda povezano z povečanjem prebivalstva v Afriki. V Afriki se je prebivalstvo podvojilo v 30, zadnjih 30 letih in v naslednjih 30 letih se bo podvojilo še enkrat. Do leta 2050 bo prebivalstvo Afrike kar 2,5 milijarde ljudi. Kako torej ustvariti dovolj delovnih mest in prihodkov, da bi ta povečana eh, delovna sila imela dovolj, dobič, dovolj prihodkov? To je veliki ziv. Če želimo razrešiti ta problem, moramo seveda spremeniti afriško gospodarstvo. Sektor Eh, torej agroživilski sektor je potrebno čim bolj razviti, kot tudi podeželska gospodarstva. V našem priporočilu imamo kar nekaj eh, na svetu in priporočil, s katerimi lahko čim bolj razvijemo ta potencial. Na začetku poročila govorimo o raznolikosti Afrike, kar se tiče gospodarskega razvoja. Zauzemamo se za to, da potrebujemo dolgoročne naložbe v eh, izobraževanje, v zdravstveno oskrbo in prehrano prebivalstva v Afriki. Zmanjšati moramo število konfliktov v Afriki. To je ključno, če želimo spodbuditi razvoj v določenih državah. Naš glavni namen je, eh, so podeželjske gospodarstva in eh, agroživilski center, eh, sektor. In po našem mnenju moramo tukaj vzpostaviti določene strategije in politike v poročilu smo napisali tudi, kako naj to storimo, kakšen bo postopek in kakšna partnerstva potrebujemo, da dosežemo to transformacijo. Predstavili smo šest kratkoročnih pobud, s katerimi želimo doseči hitre uspehe. Poleg tega pa imamo še štiri strateška področja, kjer želimo ukrepati, ki eh, vključujejo srednjeročne in dolgoročne cilje. Kratkoročni cilji vključujejo eh, lokalni akcijski program, ki je prilagojen afriškim okoliščinam. Naprimer, financiranje živilskih načrtov, povezanih z podnebnim načrtom za Afriko. Tukaj seveda moramo zagotavljati tudi eh, živilsko varnost, Spodbuditi moramo pa tudi programe za twinning in izmenjavo dobrih praks med Evropo in Afriko. Štiri strateška področja imamo potem, ki imajo vsaka svoje poglavje v poročilu. Prvič, sprejeti želimo teritorijalni pristop za načrtovanje novih delovnih mest, izpostaviti želimo potrebe za javne zasebne naložbe in zagotavljati temeljne storitve v srednje velikih mestih in podeželskih območjih. To je nekakšen pristop za regionalni in podeželski razvoj. Drugič, potrebujemo trajnostno upravljanje eh, dejanskih kmetijskih površin in naravnih virov. Podnebni ukrepi lahko pomagajo pri tem, da postane Afrika bolj odporna na podnebne spremembe, namreč eh, Afrika je zelo ranljiva za te spremembe v naslednjih desetletjih. Tretjič, trajnostni razvoj afriškega gospodarstva in kmetijstva. Z ukrepi lahko dosežemo hiter eh, rast v kmetijstvu, tako da povečamo zmogljivosti, seveda pa moramo sodelovati z afriškimi vladami in eh, kmeti. Afriška živilska industrija se mora prav tako razviti, potrebujemo naložbe v zasebni sektor, izboljšanje živilskih standardov in več trgovine znotraj Afrike, ko gre za živilske in kmetijske proizvode. Tukaj obstaja še veliko potencijala za razvoj. Ta mešanica kratkoročnih in dolgoročnih eh, priporočil je ključna. Obstajajo pa še določena področja, kjer lahko Evropa naše izkušnje deli z Afriko naše izkušnje znotraj Evrope, kot tudi v sodelovanju z Afriko v zadnjih desetletjih. Prav zato imamo tudi tukaj nekaj nasvetov glede tega, kako naj bi potekala ta preobrazba. Ključna priporočila tukaj so naslednja. Afrika in Evropska unija morata izvajati dobro partnerstvo za vključujoči razvoj agroživilskega sektorja v Afriki in njihovega podeželskega gospodarstva. To partnerstvo bo temeljilo na afriških pobudah, ki jih bojo podpirali evropski strokovnjaki, ki jim bodo omogočali svetovanje in nasvete. Torej, afriška pobuda mora to biti, ki pa jo bojo podprle evropske izkušnje. Tri ravni bomo imeli tukaj med ljudmi, med podjetji in med vladami. To bo dolgoročni projekt, ki bo vključeval politični dialog, tako da bo politika konsistentna na obeh stranih in omogočali bomo tudi podporo institucijam, ki so pomembne za izvajanje dobre politike. Torej, če zaključim to predstavitev, 71 strani poročila sem poskušal eh, strniti v to kratko predstavitev. Vprašanje je torej, kaj lahko storimo od sedaj naprej. Tri zamisli imamo. Prvič, naše poročilo eh, naj bi imelo nekakšen izobraževalni namen. Naj se vrnem k številki. Teh 800 milijonov ljudi, ki bo vstopilo na trg dela v Afriki v naslednjih 30 letih. Ta preprosta in pomembna statistika mora postati ključni del zavedanja javnosti tako v Afriki kot tudi v Evropi. Ko se bomo tega zavedali, bomo tudi razumeli, kako nujno je, da določimo kratkoročne in dolgoročne politike, s katerimi bomo lahko uspešno zagotovili dovolj delovnih mest in dovolj prihodkov za te nove ljudi, ki bodo prišli na trg dela. To poročilo je bilo objavljeno v času, ko se zdi, da obstaja kar nekaj politične volje za to, da bi ukrepali v skladu z našimi poročili. Komisar Kasako in komisar Hogan sta nas v našem delu vse čas podpirala. Ključno vprašanje, ki se zastavlja, pa je, ali lahko njun entuzijazem in njuna zaveza postane tudi nekaj, kar bodo podprli ministri za kmetijstvo držav članic in še pomembneje, ali bodo to podprli tudi ministri za finance in predsedniki vlad. Prvi korak bi lahko bilo to, da sprejmemo kratkoročne ukrepe, ki jih mi predlagamo v našem poročilu, ki bi lahko sestavljali akcijski načrt za nekakšno afriško-evropsko eh, zavezništvo za eh, razvoj podeželske Afrike. To bi lahko sprejeli že ministri za kmetijstvo na njihovem sestanku junija. Naslov našega poročila je Afriška, Afriški in Evropski načrt za podeželsko transformacijo. Izpostavili smo, kako pomembno je, da agroživilski sektor in eh, podeželsko gospodarstvo dobita osrednjo vlogo pri nacionalnem razvoju v Afriki in tudi pri partnerstvu med Evropsko unijo in Afriko. Za konec bi prebral tudi zadnji stavek v povzetku našega poročila. Sodelovanje na področju agroživilskega sektorja in podeželskega gospodarstva mora postati osrednji del odnosov med našimi državami. Hvala lepa, gospod Arnold. Naj vas spomnim, da skupni sestanek ki smo ga imeli odbor za kmetijstvo in odbor za razvoj novembra 2018, so nas že obvestili o tem, kako pomembno je to delo in sedaj, ko vidim, eh, da je to seveda sedaj zelo zanimivo, je pa to pač treba začeti izvajati, tako kot te pred predlagali ne le strani odbora, temveč tudi strani vlad zadevnih držav. Ob tej priložnosti uh, uh, sem skušala sklicati stanje skupaj z, z odborom za uh, razvoj in uh, nekateri ste prišli, ker sem vas povabila, nisem tega storila v začetku. Sedaj pa bom dala besedo našemu komisarju, komisarju Hoganu, za to da spregovori. Zvest o temu imate pet minut, izvolite. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala, da ste nas gostili v svojem odboru in zahvaljujem se tudi Tomu Arnoldu, predsedniku projektne skupine in komisarki za podrejalsko ekonomijo in kmetijstvo Afriške unije, gospe Sako. Poročilo, ki ga je predstavila projektna skupina, govori o ljudeh, ljudeh v Afriki in Evropi. Nagovarja politike, tiste zaposlene v eh, agroživilskem sektorju in tudi tiste, ki živijo na podeželju, ki morajo biti enakopravni partnerji v tem dialogu. Odbor Agri je danes eh, dal to na svoj dnevni red in to je pomemben znak. Namreč uskladiti moramo naše eh, politike, v odnosih z našim sosedskim kontinentom. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri tej projektni skupini, ki je bila ustvarjena v ključnem trenutku v odnosih med Evropsko unijo in Afriko. Ponosen sem na to, da je to prvo poročilo, ki je pripravilo konkretna priporočila za um, politike. Sedaj imamo priporočila, ki kažejo nek načrt, kako izboljšati situacijo pri našem sodelovanju v agroživljenjskem sektorju. Projektno skupino smo uh, eh, zadožili za to, da preuči razlike med eh, potrebami in realnostjo in projektna skupina je to tudi dobro storila. Poročilo ni samo skup lepih besed, ampak naj bi to tudi dopolnili z dejanskimi ukrepi. Mislim, da smo pri agroživilski verigi že pripravili kar nekaj dobrih ukrepov in upam, da bomo tudi s tem poročilom naredili enako, torej da ga bomo lahko prevedli v dejanske politične ukrepe. Projektna skupina nas je pozvala, naj počnemo eh, stvari drugače in naj pripravimo boljše ukrepe. Tukaj potrebujemo celovit pristop. Naše izkušnje namreč v Evropi kažejo, da je pristop, ki smo ga obrali, pravilen. Pozdravljam tudi ta tristopenski pristop, kar se tiče odnosov med Evropo in Afriko, torej odnose med ljudmi, med podjetji in med vladami. Ključno je, če želimo dobiti dobre rezultate, da sodelujemo na različnih ravneh. To je veliko boljši pristop, kot pa pristop drugih držav pri sodelovanju z Afriko. Zasebni sektor lahko tukaj zagotovi dobre eh, priložnosti za nova delovna mesta, eh, v Afriki in lahko tudi izboljša varnost v agroživilskem sektorju, ampak to na razumen in nagovoren način. Nekaj stvari bi. EIP ima eh, sklad in tukaj imamo priložnosti za financiranje, glede katerih smo se dogovorili. Francoska agencija za razvoj nas je uh, kontaktirala tukaj imamo 8,5 eh, milijonov evrov za podporo in enako tudi za naložbe. Na tak način lahko spodbudimo eh, zasebne naložbe v afriško kmetijstvo. Tudi Evropska unija se tukaj povezuje z združeni kmet, kmetov. Združenja kmetov želijo neposredno dostop, dostopati do trga, na tak način. Gre za trajnostne naložbe, za katere se zauzemamo tako Evropska unija kot Afriška unija. Pozdravljam tudi predlog projektne skupine, da potrebujemo nek program za uh, afriške pobude. Lokalni akteri bodo tako pripravili lastne politike, ki jih bodo evropski strokovnjaki podprli. To je dober pristop. Hitro moramo tukaj ukrepati, povezati obstoječe skupine v Evropski uniji in Afriki, tako da si lahko izmenjujemo najboljše prakse in nasvete. Evropska unija lahko tukaj da veliko podpore za vzpostavitev takih lokalnih akcijskih skupin. Pozdravljam tudi predlog za twinning, namreč izmenjave kmetov iz Evrope v Afriko bi lahko bile zelo dober način, kako omogočiti izmenjavo najboljših praks, učenje od eh, kolegov in dobre izmenjave v okviru tvininga, zato da bi eh, pomagali pri vzpodbudah. Zasebni sektor lahko pomaga tudi pri strukturnih spremembah v Afriki, še sploh, ko gre za razvoj agroživilskega sektorja in za eh, vzpodbude pri afriških MSP-jih. Vzpostavljamo sklad, ki bo opredelil tudi priložnosti, s katerim bi lahko povezali zasebne vlagatelje z eh, afriškimi prejemniki. Še eno področje, kjer bi lahko boljše ukrepali, je tudi potencial, eh, ki obstaja v Afriki, kar se tiče zaščite geografskih označb. Zaščita kmetijskih uh, intelektualnih lastnin je izjemno pomembna v Evropski uniji. Tudi Afriška unija ima strategijo za geografske označbe, na tak način želi pomagati svojim članom, da zaščitijo svoje izdelke. Mi torej podpiramo to pobudo Afriške unije in smo pripravljeni nameniti evropska finančna sredstva in tudi našo strokovno znanje za to, da podpremo afriško strategijo za geografske označbe. V naslednjih mesecih se bomo lotili tega projekta. Za konec bi se odzval še na to, kar pravi projektna skupina glede koherentnega razvoja. Zavedam se razprave glede uvozov v Afriko, ki so včasih problematični in vplivajo na lokalne proizvajalce. To ni preprosto vprašanje. Ampak, če obstajajo tukaj težave, mora Evropska unija biti del rešitve. Prav zato želim zagotoviti, da bo postopek vključujoč in odprt. Naslednji koraki morajo slediti priporočilom projektne skupine. Evropska unija bo začela z spletnim posvetovanjem, tako da bomo dobili informacije, glede poročila projektne skupine in glede njihovega priporočila za postopanje glede našega sodelovanja med obima kontinentoma. Današnje poročilo in eh, to spletno posvetovanje bo skupaj ustvarilo podlago za ministrstvo konferenco ministrov Evropske unije in Afriške unije, ki bo potekala junija v Rimu. Gre torej za novo obdobje odnosov med Evropsko unijo in Afriko. Predsednik Juncker je že dal svojo podporo tej pobudi in tudi predsednik Macron je že omenil, kako pomembni so odnosi z Afriko v svojem govoru v Parizu pred kratkim. Podpiramo podporo držav članic, pa tudi uh, vašega odbora pri tem novem načrtu. Upam, da nas boste podpirali tudi v prihodnosti. Poročilo bom eh, predstavil tudi na svetu Agrifish ki bo potekal naslednji mesec skupaj z eh, komisarko Sako, pa bova gostila junija tudi eh, ministersko konferenco EU-AU v Rimu, ki bo tik pred ministersko konferenco eh, FAO. Gospe Sako bi se rad zahvalil, pa tudi njeni ekipi bi se zahvalil za veliko eh, pozornosti, ki namenja sodelovanju z Evropsko unijo. Ženske igrajo izjemno pomembno vlogo pri kmetijstvu in zagotavljanju živil. Kljub temu, da te ženske niso vedno dovolj opolnomočene in nimajo dovolj eh, soodločanja pri različnih izdatkih in naložbah. To poročilo priznava pomembno vlogo žensk in eh, želi okrepiti njihove pravice. Naši predlogi, ki želijo zagotoviti enake priložnosti za vse. Poleg tega pa bomo mi začeli tudi s programom za opolnomočenje žensk v Afriki, ki bo um, vreden kar 5 milijonov evrov. Podprli bomo ženske v podeželskih območjih in na tak način zagotovili opolnomočenje žensk tako v gospodinstvu, v svoji lokalni družbi in nasplošno v družbi. Najlepša hvala, gospa predsednica, za pri, pri, to priložnost, da predstavimo poročilo in hvala še enkrat tudi za vašo zavezo k tej temi. Tudi mi bomo priporočila vsekakor poskušali prevesti v čim bolj jasne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod Hogan. Zelo zanimiv program za boj za enakopravnost med ženskami in moškimi, to je tudi zelo primerno, glede na to, da jutri praznujemo 8. marec. To je zelo pomemben dan za eh, zahtevo enakopravnosti med moškimi in ženskami. Sedaj pa vam dala besedo, gospe Sako. Naj jo nakratko predstavim. Je vodilna afriška agronomka. Januarja 2017 je bila eh, imenovana za komisarko za kmetijstvo in podeželje pri Afriški uniji. Predtem je bila svetovalka ministroma za okolje in za kmetijstvo v svoji državi Angoli. Bila je tudi generalna sekretarka vse afriške organizacije za kavo v slonokoščeni obali in prav tako je, si je ustvarila velik ugled na mednarodni in regionalni ravni zaradi svojega dela v regionalnih in globalnih institucijah. Med drugim je sodelovala z Svetovno trgovinsko organizacijo, Afriško unijo, Afriško razvojno banko in FAOM. Prav tako je sodelovala v številnih regionalnih partnerstvih, s katerimi uh, se že, želijo uh, ukvarjati z izzivi malih kmetov v Afriki. To je res zelo zanimiv življenjepis, to je res pomembna osebnost in še enkrat dobrodošli, beseda je vaša. Hvala lepa. Bom... Dobro, razumem eh, špansko, sedaj pa bom spregovorila v angleščini. Eh, poslanke in poslanci. Eh, moj kolega, komisar Phil Hogan, gospe in gospodje, veseli me, da sem danes v Bruslju in da lahko prisostujem predstavitvi končnega poročila projektne skupine za afriško podeželje. Mustaf Hakim Akhapen, eh, predsednik komisije Afriške unije, vas pozdravlja. Hvala komisarju Filu Hoganu za povabilo meni, da sem prišla na današnji pomemben dogodek pred člane Evropskega parlamenta. Evropska unija je ključni afriški partner. 35,7 odstotka afriške trgovine je povezane z EU. To so številke za leto 2017. Odnosi med EU in AU so cveteli v času in EU je sedaj najpomembnejši partner in zaveznik Komisije Afriške unije. V Afriki smo sicer priča hitri urbanizaciji, vendar pa vseeno eh, ta kontinent še vedno podeželski, ki leta 2000 je na podeželju živelo 69 odstotkov prebivalcev, leta 2018 pa 61 odstotkov. Če želimo doseči cilj agende 2030 za trajnostni razvoj, potem moramo spodbujati podeželje in razvoj. Na sestanku na visoki ravni Evropske komisije in Afriške unije 23. maja 2018 tu v Bruslju sta obe strani si zauzemali za uh, dolgotrajno partnerstvo in dolgočasno sodelovanje. Meni, treba se zauzemati za globalne izzive, za stvaranje delovnih mest, migracije in tako naprej. Vse te pobude se navezujejo na zaveze petega EU-AU vrha, ki je potekal novembra 2017 v Abidžanu. Zlasti se je s tem okrepilo sodelovanje na področju znanosti in tehnologiji, mm, obnovljive vero energije, kmetijstva, zelenega in modrega gospodarstva, izobraževanja, vladanja, opazovanja volitev in varnosti in miru. V času podeželjskega gospodarstva je bilo rečeno, da bi Evropska unija imela projektno skupino za afriško podeželje, tako da bi pridobili uh, znanje in morebitna priporočila za Afriško unijo, uh, zlasti za partnerje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in z živilsko industrijo. Maja 2018 je začela delovati ta skupina, imela je 11 članov. To so bili vse ljudje, ki, se, ki imajo izkušnje v kmetijstvu, v živilski industriji, v razvojni politiki, v migracijah. In uh, torej tu so bili vključeni ljudje, ki pač poznajo afriški kmetijski sektor. Sestali so se decembra 2018 in so se osredotočili na trajnost, na ustvarjanje delovnih mest in plač v afriškem kmetijsko-življenjskem sektorju. Pri tem so upoštevali to, da se povečuje delovna sila na tem kontekstu. Projektna skupina je pripravila priporočila s katerim želi zgraditi inovativno afriško-evropsko partnerstvo za trajnostno in vključujočo družbo v Afriki. Gre za uh, tudi to, da se vključi vidiki enakopravnosti spola, to je že omenjal film. Veliko je, poudarka je treba dati temu pristopal v kakršnem koli razvojnem programu na tem kontinentu. To partnerstvo bo poteklo na treh ravneh. Od ljudi za ljudi, naši koordinatori so to že predstavili, gre za družbe z družbami bodo sodelovali in vlade z vladami. In torej zelo pomembna je koordinacija tega dela pomemben je uh, razvoj strategij za ustvarjanje delovnih mest in prihodkov. Moramo trajnostno obladovati vere, moramo imeti trajnostni prehod afriškega kmetijstva in razvoja živilske industrije in živilskega trga v Afriki. To je tudi v skladu z našim paradnim pro programom za Eh, afriški razvoj, trajnostnega razvoja. To je program, ki se imenuje Afrika 2036, Afrika, ki si jo želimo. In to je vse v skladu tudi s temi priporočili. Projektna skupina tudi je podala pet glavnih priporočil, ki smo jih danes že slišali. To je postavil naš koordinator. In zelo me veseli, da vi. Cenjen, vi cenjeni poslanke in poslanci ste nam dali priložnost, da pridemo sem in da vam predstavimo naše poročilo. Res verjamemo, da bo EU nam pomagala pri tem, da se kmetijstvo uh, spremeni v Afriki, da bomo prekinili, da bomo odpravili lakoto. Naš cilj je, da bi odpravili lakoto do leta 2025. No, potem imamo seveda tu še uh, trajnostno agendo 2035, uh, eh, vendar nam se zdi lahko ta ključni uh, problem in to je res uh, problem v Afriki in zato želimo tu doseči napredek še hitreje kot pri tej drugi agendi za trajnostni razvoj. V Komisiji Rafiške unije si želimo sodelovati z Evropsko unijo, zato da bi dosegli priporočila, zato da bi nadgradili obstoječe sodelovanje med EU in AU na širokem področju kmetijstva, živilske industrije, zato da bi spodbudili trajnostni razvoj teh sektorjev v Afriki. Zlasti pa bi se osredotočili na, to, na tem, kako podpirati mlade in ženske v živilskem sektorju v Afriki spoštovane poslanke in poslanci, računam na vašo podporo za ta velik program in se veselim tega, da bom še prihajala sem, če bo to potrebno, zato da vam bom predstavila napredek tega pomembnega poročila. Hvala, hvala, hvala vsem. Hvala lepa lepa, gospa Sako, za vašo razpoložljivost temu odboru. Hvala za vaše besede in to, da ste nam pač na voljo, da lahko še pridete. Najprej bomo dali besedo kolegom, ki so želeli besedo. Imamo čas, tako da imamo dovolj časa za razpravo. Tako da se boste lahko vsi oglasili, vsi, ki ste želeli besedo. Eh, Najlepša hvala. Ob koncu tega mandata sem ponosna na to, da sem sedaj lahko prisotna na tem sestanku. Namreč v Evropi pogosto govorimo o težavah z prosilci za azil, težave imamo eh, s tem, kako upravljati z eh, prosilci za azil in tako naprej. Ampak tukaj pred nami je predlog, kako pomagati ljudem v Afriki. Sama sem tudi v delegaciji za Afriko, ki je bila zelo vključena v pripravo teh načrtov. Ponosna sem na nas v Evropi in eh, tukaj se zahvaljujem tudi komisarju, da je sedaj pripravljeno to poročilo. Sedaj pa moramo začeti z ukrepanjem. Predvsem, kar se tiče vključevanja podjetij v, to, eh, v te načrte. Imam pa še nekaj pomislekov in sicer naslednje. Pri mnogih programih tistih, ki eh, sodelujejo z Afriko, smo ugotovili, da obstaja veliko ljudi, ki so vključeni v te programe, eh, veliko ljudi, ki jih upravljajo, ki se tukaj zraven pogovarjajo, pijejo in jejo na ta račun. V prvem razredu letijo v Afriko, zakaj? Problem je v tem, da moramo finančna sredstva nameniti kmetom, tistim, ki so vključeni torej tistim, ki so uporabniki in koristniki teh programov. Preveč eh, teh umestnih korakov, preveč posrednikov imamo. Tudi kar se tiče eh, opolnomočenja žensk, tukaj bi rekla naslednje. Vi ste ženska, jaz sem ženska, vemo, kaj je potrebno. Mi vemo, kakšne ukrepe potrebujemo, sedaj pa je kar naenkrat polno uradov, ki se želijo ukvarjati s tem. Preveč bo spet nekih umestnih korakov kot rečeno, dobri programi obstajajo, naprimer tudi programe organizacije Kopa Koseka. Afriške države želijo dobiti več eh, dostopa do trgov v Evropi in zanima me, kaj bomo tukaj storili. Kot rečeno, se mi zdi najpomembneje, da pomagamo afriškim kmetom neposredno. Nekateri kolegi se smejijo, ampak našim afriškim kolegom moramo pomagati, da bodo dosegali eh, naše standarde kakovosti. Kako bomo to dosegli? V Evropi imamo namreč visoko standarde in eh, Afriki moramo pomagati, da bodo imeli dobre delovna mesta, da bodo ustvarjali kakovostno hrano. Na tak način bo tudi manj ljudi prihajalo v Evropo. Hvala lepa za odgovore. Jaz moram žal zapustiti to sestavljanje. Eh, to dvorano, ker moram naslednji sestanek, ampak se vam res zahvaljujem za odgovore. Kolegi in asistenti mi bodo posredovali vaše odgovore. Gracias. Hvala lepa. Hvala, hvala gospod Arnold, da ste že drugič tukaj v tem odboru. Hvala za vaše poročilo, hvala gospod Sakov, da ste predstavili perspektivo afriške unije sem tudi v odboru za razvoj ne samo v odboru agri zato mi je všeč, da se zdaj usklajujemo lepo je, da ste zdaj vi pripravljeni z nami razviti skupno strategijo za kontinent gospod Arnold je govoril o tem, da mladi potrebujejo delo tudi v odboru pogosto govorimo o tem kmetje in mali kmetje imajo tukaj posebno vlogo. Zanima me, kakšna so tukaj priporočila. Z svetovnim programom za hrano sem ta teden organizirala konferenco, smo, govorili smo o lakoti na svetu in vsem je bilo jasno, da so majhni kmetje tisti, ki lahko rešijo problem z globalno lakoto, pa ne samo to, lahko tudi zaženejo gospodarstvo, kajti pristop mora biti od spodaj na vzgor. Dostop do trgov v prvi vrsti menim, eh, da moramo upoštevati tukaj afriški trg, lahko bi razvili tudi notranji trg. Zanima me, ali imate kak komentar v zvezi s tem. Gospod Hogan, vi ste omenjali koherenco politik, to mi res leži pri srcu na štiri oči sva o tem že govorila, zdaj govorimo o kmetijski reformi. Komisija je pripravila kratko poglavje na temo koherence, v zakonodajnem predlogu tega ni, v odboru za razvoj smo v mnenju spet pripravili predlog spremembe na to temo. Koherenca politik mora biti vključena v reformo SKP s posebnim členom gospod Hogan, lepo bi bilo, če podprete mene, naše poročevalce v senci in če si tudi v triologu prizadevate za to, da bi to dosegli. Potrebujemo skupne strategije, ampak lepo bi bilo, če bi bili tudi koherentni, če bi komisar za kmetijstvo pri tem sodeloval, bi res lahko delovali koherentno in lahko bi upoštevali učinke tudi na drugih trgih to ne bo vse steklo takoj, to je jasno vsem, ampak potrebujemo spremljanje in potrebujemo politično koherenco v reformi skupne kmetijske politike. Lepo bi bilo, če bi bili na naši strani. Morda ne bi govorili samo z ministri za kmetijstvo v svetu, ampak tudi z ministri, ki so pristojni za razvoj, zato da bi tudi oni to upoštevali da bi res to dosegli in potem bomo naredili korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospa Maginas, izvolite. Well, thank you very much and you're all very welcome. Hvala lepa. Hvala, da ste tu, dobrodošli. Zlasti cenimo to, da ste prišli vi, gospa Sako in tudi Tom Arnold. Vi cenimo vaše delo in kaj je res pomembno, pomembno je predanost komisarja Hogana za to delo, vedno obstaja tveganje, da če se soočamo z velikimi težavami, da obrnemo glavo stran. Slišali smo številko 800 milja, milijonov in ne moramo si tega privoščiti, moramo se uh, s tem soočiti, kajti gre za prihodnost Afrike in Evropske unije in torej tega ne smemo prezreti. Imamo moralno in etično obveznost, da smo del razvoja Afrike. Prav tako pa je to tudi v našem interesu, Želimo si stabilnost, rast in priložnosti v Afriki. Tom Arnold in jaz prihajamo iz države, kjer smo se soočali z lakoto in mm, eh, na tisoče ljudi, eh, na milijoni ljudi je takrat umiralo in emigriralo. To je bilo v letih okoli 1840. No, danes pa smo glavni proizvajalec hrane, torej do spremembe lahko pride. In vprašanje je, kako lahko podpremo to delo, kako lahko konkretno podpremo to delo, kajti to moramo vedeti in moramo ukrepati. Pa, res sem pa vesela, da imamo danes to predstavitev. Hvala lepa. Gospod Heusling. Ja, hvala, hvala za predstavitev in hvala za to, da ste danes tukaj imam nekaj vprašanj. Gospa Šrajer je zdaj zapustila dvorano. Vprašanje imam namreč predvsem v zvezi s trgovinsko politiko. Imam občutek, da ne gre samo zato, da ima Evropa odprte trge, Afrika pa zaprte trge. Ne, Afrika trpi zaradi tega, ker so skoraj nasilo odprli njihove trge in na njihove trge zdaj prihajajo evropski izdelki po cenah, ki so preniske za afriške proizvajalce. Mi našemu kmetijstvu dajemo 58 milijard evrov na leto, ampak kako lahko sprememo to, da migranti v Italiji, na Siciliji proizvajajo paradižnike in jih potem izvažamo na, v Afriko po cenah, ki so preniske. Mislim, da je Afrika izvozni trg za naše presežke. To so lahko mlečni izdelki, presežni deli proizvodnje perutnine in tako naprej. Mi, tako pravimo, vam dajemo zdaj denar za razvoj in jaz se bojim, da bo spet tako kot pri številnih drugih projektih, namreč, da boste, iz, da boste proizvajali izvozne izdelke za naše trge. Sojo in sladkor, naprimer, Nemci uvažajo iz Afrike v Nemčijo in ne proizvaja se za Afričane. Paziti moramo na to, da ne bo šlo v napačno smer vse skupaj. Afriki moramo pomagati razviti lastne načine razvoja kmetijstva. Ne moremo izvoziti svojega načina kmetovanja z tehnologijo in intenzivnim načinom obratovanja. Ne, v Afriki bi morali spodbujati male kmete, zato da lahko gredo afričani svojo pot. To je eden od problemov in Afrika potrebuje poštene cene za svoje izdelke v tem trenutku pri kakavu in kavi prihaja do dumpinga, tudi iz Evrope. Proizvajalci tam nimajo več možnosti za preživetje. To je poziv tudi uvoznikom in proizvajalcem v Evropi, zato da bodo plačali poštene cene, kajti če bomo to zagotovili, bomo morda rešili več kot samo z denarjem. No, zato, da si pomirimo slabo vest, dajemo denar, ampak s tem ne bomo rešili bistva problema. Hvala. Hvala lepa, gospod Hojzling. Za konec, gospod Flanagan, izvolite. Um, the... Hvala za eh, ta interes in za to predstavitev. Mi mislim, da ste eh, spet tu, potem, ko ste bili tu na zadnje. sedaj imam 47 let in vse življenje se soočam s situacijo, ko zbiramo denar za pomoč Afriki v, mojem, v moji šoli, v tretjem razredu, v četrtem razredu. Smo prodajali stripe za to, da bi zbirali eh, denar za Afriko. Se, eh, spomnim, da sem tudi enkrat igral golf 15 tur za predem, da bi zbirali denar za Afriko. In takrat je bila rakota v Etiopiji, takrat sem bil še zelo mlad. In takrat pač skušati videti karkoli. Lahko, kajti če bi recimo moji brati in sestre stali, bi si želel, če bi tudi nam kdo pomagal. Ne vem, če imam prav, vendar takrat sem eh, odkril, da ko smo zbrali ta denar in smo ga poslali, da takrat Etiopija je izvažala žito in omenjalo se je, da je McDonald's sodeloval pri tem, torej, da se je hrana iz Etiopije izvažala medtem, ko so ljudje stradali. In tako kot na Irskem, nekateri govorijo o genocidu, nekateri govorijo o lakoti vendar mislim, da so na vrhuncu lakote erci šli v Liverpool in ne bi želel govoriti o njih kot o migrantih ali kot o migrantskem toku, ker so oni ljudje in želim govoriti o njih kot o ljudeh. In eh, zanima me, ali se to sedaj dogaja, da nekateri stradajo, potem pa vlade zaradi dolgov ali pa zaradi nepoštenosti vseeno hrano izvažajo. In še eno vprašanje, če morda ni relevantno za ta odbor, vendar vseeno. To je povezano z drugo hrano, ki se je v Afriki, pa je tudi, bi, tudi mi morali jesti več na jeskem, in sicer ko gre za ribe. In slišali smo zgodbe, se zanimajo, kakšna je resnica. Uh, slišimo zgodbice o tem, da imamo velike vlačilce, ki uh, lovijo ribe tam, kjer so ljudje tradicionalno lovili ribe in sedaj tam več ni dovolj rib. Ali bi Evropska unija lahko kaj storila za to, da bi to preprečila? In potem smo imeli še SKP in pregled SKP, ali bi lahko karkoli identificirali v vlogih SKP, s čim bi lahko pomagali glede tega? Zelo ste iskreni pri tem, kar pravite in komisar Hogan, vi prihajate iz iste države kot jaz in veste, vsi vemo, kako je bilo v času lakote, vendar me zanima, ali lahko karkoli storimo v okviru SKP za to, da bi pač pomagali in da bi preprečevali te stvari. Hvala. Um, gospe, ki je danes pripotovala sem, vaš govor mi je bil zelo všeč. Hvala. Hvala, sedaj pa za, res za zaključek daj besedo gospodu Serav Santosu. Hvala lepa. Izrekam vam toplo dobrodošljico vsem trem govornikom, Tomu Arnoldu, našemu komisarju Filohoganu in naši gosti Josefi Sako, s katero si pravzaprav deliva jezik, ker ona prihaja iz Angole. Rad bi tudi poudaril vlogo Evropske unije v sedaj že veliko letih v sodelovanju z Afriko. Evropa je eden največjih donatorjev Afriki. No, nisem nameraval govoriti o ribištvu, vendar. Moj kolega je omenil to tematiko. Bil sem večkrat v Afriki, poznam eh, modro gospodarstvo, ribištvo, to je za me vse zelo pomembno. Prav tako je za mene pomembna dobava hrane. In kmetijstvo, živilstvo, vse je to zelo pomembno. Evropska unija je storila marsikaj pri zunanji razsežnosti ribiške politike imamo, sporozume o trajnostnem ribolovu, sodelujemo z regijami po svetu in skupaj z njimi se bojujemo proti nezakonitemu ribolovu. Eh, afriški ministri za ribištvo so bili pred dvemi leti na sestanku na Bahamih, tam sem bil tudi jaz in bilo rečeno, da nezakoniti, neprijavljeni, neurejeni ribolov je nekaj, kar ljudi stane več milijard evrov letno. No, na osnovi tega, kar sem slišal, bi zastavil nekaj vprašanj. Tom Arnold, nekaj posebno drugega bi rad izpostavil. Tu ni nobenega sklica na Kitajsko in druge uh, trge uh, na svetu. Kitajska je pomemben akter na svetovni šahovnici, zlasti v Afriki. In Kitajska uh, sprejema številne sporazume z veliko državami. In recimo Mozambiku, zanimivo za primer. 700 milijonov bodo vložili v nove strategije. Ko se o tem pogovarjamo v okviru AKP, se mi zdi, da je odnos med Afriko in Kitajsko zelo težaven. Ko se z afriškimi kolegi pogovarjamo o Kitajski, se zdi, da je to zelo težaven razgovor, tu obstaja nekakšen političen razlog za to. Evropska unija nalaga številne politične pogoje afriškim državam, tega pa Kitajska ne počne. Zanima me, če se gledamo na črt za razvoj uh, dobave hrane v Afriki, kaj lahko Evropska unija stori? kakšne, kakš, v odnosu glede na Kitajsko, je Kitajska zunanja sila ali je pa del te slike? Torej, kako vidite odnose s Kitajsko in Kitajsko sodelovanje v Afriki? Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Nihče več ne želi besede. Se opravičujem bom skušal biti do konca sestanka, vendar moram predsedovati um, drug sestanek. Torej, če bom odšel pred koncem sestanka, to ni zaradi pomankanja interesa, temveč zato, ker moram res drugam, se opravičujem. Vem, Rikardo, vem, da sedaj predseduješ uh, drugemu sestanku čez nekaj trenutkov. Vem, no, za, za, za konec bom dala znova besedo našim gostom. Najprej gospod Tom Arnold. Prosim, odgovorite na določene vprašanja, ki smo jih slišali in s tem bomo tudi zaključili razpravo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se bom skušal navezati na več komentarjev, ki smo jih slišali. nekdo govoril o ekonomski vitalnosti in delovnih mestih in o tem, kako je to srček naših priporočil, zlasti ko se zauzemamo za ozemljski pristop k delovnim mestom. Vsi vemo, to vemo že iz Evrope, da najboljši način, da zagotovimo to, da ljudje delajo v kmetijstvu, je to, da dobijo priložnosti za dodaten zaslužek zunaj kmetijstva. To je pravzaprav to, kar imamo v mislih, ko govorimo o zemljskem pristopu. Ko načrtujemo prihodnost, moramo vedeti, da Afrika mora investirati v ekonomsko vitalnost podeželi, podeželja. Torej, mora investirati, eh, moramo imeti javne in zasebne naložbe v srednje velikih mestih. Veliko več še lahko storimo za to, da izboljšamo produktivnost in ekonomsko uh, stabilnost kmetov. Bi pa, bi, te, bi pa temu veliko koristilo, če bi bilo podeželjsko gospodarstvo bolj živahno. Več komentarjev je bilo povezanih s trgovino. Naše izhodišče je, da afriški trg za hrano se širi in to zelo hitro, prebivalstvo se veča in imamo vedno večji srednji razred in to pomeni, da imamo večje popraševanje po hrani in po različnih vrstah hrane. Torej, povečuje se popraševanje in prihaja do uvoza od drugot v Afriko. Afriški živilski sektor ima res veliko priložnosti v naslednjih desetih in dvajsetih letih za to, da se odzove na domače popraševanje. Vendar zato mora živilska industrija v Afriki se spremeniti. Pogosto ni dovolj konkurenčna, ne more konkurirati z uvoženo hrano, torej mora dodati večjo dodano vrednost svoji lokalni proizvodnji. In potem, tu so še druge pomembne zadeve glede standardov varnosti hrane in ko gre za zdravstvene in fitosanitarne vidike, tudi te treba izboljšati v številnih državah. In kaj pravimo, da tu so res priložnosti, za zelo strukturirano in trajnostno sodelovanje med Evropo in Afriko, da se ti standardi izboljšajo. In če bi to dosegli, bi to potem bil dober temelj za to, da se izboljša trgovina znotraj Afrike. Trgovanje znotraj Afrike je zelo slabo razvito, glede na to, kako bi lahko bilo. In Afriška unija se tega zaveda in pravi, da želi iti v smeri povečanja trgovine znotraj Afrike. Vendar, če želi doseči ta cilj, potem se je treba lotiti določenih težav, pomankanja konkurenčnosti, treba je izboljšati standard glede varnosti hrane in treba je izpolnjevati uh, eh, fitofarmacijske standarde. Če se to zgodi in tu ne gre za kratkoročne rešitve, tu gre za dolgoročno vizijo potem bi to bila osnova le za, ne le za izboljšanje eh, trgovanja znotraj Afrike, temveč bi se s tem tudi izboljšale možnosti Afrike, da mednarodno trguje. In s tem prihajamo na določene vprašanje in komentarje glede trenutnih trgovskih praks in glede dumpinga. to obravnavamo v poročilu in obravnavali smo, kako se je evropska trgovinska politika razvijala in pravimo, da, je sedaj, da so se sedaj zadeve drugačne kot pred 20-30 leti. Takrat bi težko zanikali, da mehanizmi, ki jih je imela Evropa v obliki izvoznih nadomestil, eh, niso vodili v dumping na afriškem trgu in povzročali škodo. No, to se je sedaj spremenilo, izvozna nadomestila ne obstajajo več. Odpravljena so bila januarja 2016 in prišlo je do razvoja politične usklenosti razvojnih politik in to se tudi vedno bolj resno jemlje. In pomembna je koherentnost politik glede razvoja, pomembno je povezovanje kmetijske politike, razvojne politike, okoljske politike, trgovinske politike. Torej, zavedamo se, da bi lahko še več storili glede tega in predstavljamo odločene načine, kako bi se lahko tega lotili. In poteka tudi posvetovanje z afriškimi in evropskimi deležniki, s, s katerimi obravnavamo to temo. In tudi komisar je dejal, da bi v nadaljevanju morali ravno to vprašanje povdariti. Torej, to ni eh, nekaj, kar bi bilo zlahka rešiti, vendar vseeno je situacija sedaj drugačna, kot je bila pred desetimi, dvajsetimi leti. Ne bom šel v podrobnosti, kar je omenjal poslanec Flanagan, vendar pa je omenjal odločne zelo pomembne zadeve. Pravimo v poročilu, ko govorimo o elementih ozadja pri vladanju in ugotavljamo, da je v Afriki treba izboljšati vladanje in upravljanje. To je predpogoj za razvoj. Afrika napreduje, vendar imamo več afriških držav, ki se soočajo z velikimi težavami pri vladanju in upravljanju in v določenih primerjih se to odraža tudi v konfliktih. Določene afriške države so v eh, stalnih krizah, te države veliko in želimo podariti, da če želimo doseči razvoj, če želimo doseči izboljšanje v kmetijskem in življenskem sektorju, potem je treba odpraviti konflikte. To je osnovni problem, to je izziv za Afriko, to je tudi izziv za mednarodno skupnost. Generalni sekretar eh, Združenih narodov je pozval k o eh, povečanju diplomacije eh, za preprečevanje konfliktov in za reševanje konfliktov. In to je potrebno, če želimo uh, izpolniti pogoje za razvoj v Afriki. Torej, to, tiko, to je povezano tudi z uh, negotovostjo glede dobave hrane in z lakoto statistični podatki kažejo, da med 2014 in 2017 je število Afričanov, ki so trpeli zaradi hude lakote, se je povečalo iz 250 na 375 milijonov. Zakaj? Zaradi konfliktov. Torej, treba se je treba se lotiti osnovnih problemov, zato da lahko začnemo ta proces. Govorimo torej o tem, mi priporočamo projekte, ki jih lahko izvajamo v stabilnem uh, okolju, teh pa nimamo v vseh afriških državah, nikakor ne. Hvala lepa, gospod Arnold. Sedaj pa še komisar Hogan, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če še nekaj dodam celovitem odgovoru, Tomasa, torej, Toma, uh, Afrika potrebuje voditeljstvo, mi lahko nudimo svoje izkušnje, svoje znanje, svoje finance. Afrika, Afrika bo morala tu voditi in drugače se ne bo uh, nič zgodilo in seveda tudi pomembno kmetijstvo in podeželje, zato da imamo boljšo kakovost življenja in bolj trajnosten način življenja za Afričane. In to mi omenja, da bomo imeli 800 milijonov več prebivalcev v Afriki. To poročilo uh, eh, deluje dialog glede tega in imamo odprto posvetovanje na spletu, ki bo potekalo do junija in ljudje bodo lahko predstavili svoje stališče, predlagali izboljšanja, če bi si to želeli. Gospa Sako, se bo v, se bo eh, v Rimu sestala z ministri in takrat bomo imeli uh, sestanek glede tega, kako bomo izvajali to poročilo, kateri, kot veste, imamo uh, veliko poročil, vendar najbolj pomembno pri poročilih je, kako se jih izvaja. Torej imamo kratkoročne cilje, vendar imamo tudi srednje in dolgoročne cilje, ki jih je prav tako začeti, začeti izvajati. Torej moramo vzpostaviti skupino za izvajanje in moramo imeti načrt za izvajanje. To je zelo pomembno. To, tega smo lotili na sestanku v Rimu. Tudi komisarju Mimici in kolegom iz Devka bi se rad zahvalil za zelo pomembno delo. Prav tako je tudi osebi iz GD Agri nam pomag pomagalo pri delu, delu naše skupine, ki je predstavoval Tom Arnold, zato da smo lahko danes pripravili to poročilo. Če boste prebrali to poročilo, boste videli številne sklice in, in naj povem, da smo imeli zelo uh, zanimive um, uh, pogovore tega. Martin, niste nekoliko negativni. Recimo, poglavje 6.4 vam bo dalo določene številke, vendar kot je dejal tudi Tom, moramo spremljati, kaj se dogaja, zato da zagotovimo, da to, kar se izvozi, eh, ne bodo pravzaprav nekakšni mm, proizvodi, ki se preprosto pusti v eh, Afriki vendar po drugi strani je res, da prihaja tudi iz Afrike v Unijo veliko blaga, ali bomo to ostavili. To, to gre za dvosmeren proces in mora imeti enaka pravila za vse. Mi damo preferenčne ugodnosti države Evropske unije, ko gre za carine in kvote za različne proizvode. Odpravili smo v Nairobiju 2015 vse, vse subvencije, ki izkljuljajo konkurenco. To smo storili s, s komisarko Malmstromovo in to je velik, velik napredek. Sveda ni vse idealno, vendar moramo nadaljevati z napredkom. In seveda si želim eh, koherentnega pristopa tudi pri reformi SKP. Seveda eh, potrebujem rezultate, in mi dajemo na voljo naše znanje, naše finance, vendar kot je dejal gospod Flanagan, moramo zagotoviti, da pride denar do tistih, ki ga potrebujemo, ne pa da neki eh, posredniki vzamejo prevelik delež tega denarja. torej midva se uh, eh, spomneva najnega otroštva na Erskem, sicer je gospod Frelinga nekoliko mlajši od mene. No, me pa, me pa presneča, da ste imeli čas, da ste igrali golf. Torej, presenečen sem, da imate prosti čas za šport in rekreacijo. No, boste se morda junija znova lotili golfa in rekreacije. gospod Santos je imel zanimivo vprašanje glede kitajske, glede odnosa s kitajsko. Morda bi lahko glede tega povedala kaj več, gospod Sako. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa za konec. Gospa Sako, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ko bom, bom začela z trgovino znotraj Afrike, torej, da bi potrojili to trgovino, naj vam povem, da marca lani smo vzpostavili naše mm, prostotrgovinsko območje v Kigaliju in sedaj delamo na tem, kako bi izvajali to prostotrgovinsko območje, sodelujemo FAOZSTO in sodelujemo. Prva mednarodna konferenca o varnosti hrane bomo imeli, kaj ti to je zelo pomembno. Če želimo trgovati, moramo trgovati s kakovostno hrano. Tudi če je to na domači ravni, moramo res izpolnjevati vse standarde glede varnosti hrane. Prejšnji mesec, februarja, smo organizirali prvo mednarodno konferenco o varnosti hrane. Organizirali smo jo FAO, Afriška unija in Svetovna trgovinska organizacija. To smo organizirali v Afriki na sedežu Afriške unije, dobili smo številne priporočila in sedaj bomo šli v drugo fazo te konference. Ta konferenca bo potekala v maju v Ženevi in potem bomo videli, kako bomo bili res lahko pripravili prava priporočila in standarde za trgovino. Naš cilj je, da bi potrojili trgovino znotraj Afrike do leta 2025. Imeli bomo letni pregled, čez nekaj časa naš paradni program. Imamo stebr 7, ki zadeva odgovornost. Ko sodelujete s partnerji, morate biti odgovorni in, in morate tudi spremljati napredek. določene države, ki so zelo šibke glede tega cilja, da je potrojila afriško trgovino, bodo morale se izboljšati. Naslednje, naslednje eh, poročilo bo pripravljeno leta 2020, takrat bomo lahko povedali, kaj ugotavljamo, komu gre bolje pri doseganju tega cilja. Potem, kar zadeva Kitajsko, No, to vprašanje pravzaprav zadeva EU kot Afriško unijo. Mi imamo naše partnerstvo s Kitajsko, ki deluje dobro. Mi spoštujemo soverenost vse držav. E, to sem slišala v portugalščini, vendar vprašanje portugalskega poslance bilo pravzaprav namenjeno EU, ne pa Afriški uniji. Bien, eh. No, s tem smo zaključili to pomembno razpravo. Tu smo torej združili afriške in evropske izkušnje za izboljšanje kmetijskega in življenjskega sektorja za vzpostavljanje trajnostne rasti delovnih mest, to je pomemben izziv. In priporočila projektne skupine bodo okrepile afriške družbe v, sek v tem sektorju. No, na našem odboru bomo še obravnali to temo in sedaj se vam lahko le še zahvalim, da ste prišli. Hvala za to res zanimivo razpravo. Zelo sem vesela, da ste znova tu in veseli me, da se bomo še srečali. Hvala vsem, ki ste prišli na sejo. Hvala tolmačem za njihovo nenadomestljivo pomoč na naših sejah. Torej, s tem smo zaključili, zelo izčrpali dnevni red. Bi še dokaj dodal podražno? Ne. Uh, potem pa smo zaključili in naslednja seja bo 18. marca. Hvala lepa.